Bien, mes chers collègues. Dobro, kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z delom tam, kjer smo ga prekinili včeraj zvečer. In dajem besedo gospe Nirjadi v zvezi z uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gospa Mirjada, imate besedo. Lep pozdrav. Ne gre za zapleteno poročilo, gre za primer supermarketa Larisa. Grške oblasti so vložile prošno za prispevek iz sklada za prilagoditev globalizaciji 25. novembra 2015. Komisija je zaključila oceno 14. aprila letos eh, in eh, stvari so se torej hitro odvile. Vemo, v kakšni krizi je grško gospodarstvo šest let od leta 2008 do 2014, tudi do danes. Se stvari niso bistveno izboljšale, zasebna potrošnja je padla in zaposlovanje, torej brezposobnost je bistveno poraslo. Eh, poznamo razmere v zvezi s pomankanjem hrane, z velikimi težavami, v kateri so se znašli ljudje in zato ni bilo nič presenetljivega, da je tudi ta supermarket eh, doživel enako usodo kot grško gospodarstvo. Gre za združenje več zadrug, In ker niso pomogli pokriti svojih izgub, so morali leta 2014 zapreti svoje trgovine. Tega ni bilo mogoče preprečiti in eh, veseli nas, da so grške oblasti ponudile osebno svetovanje prizadetim delavcem in da so se tega lotili še preden je bila sprijeta odločitev o podpori iz sklada. Sicer pa gre tu za svežen eh, osebnih storitev, ki je bil pripravljen v sodelovanju s predstavniki upravičencev in socialnih partnerjev. Zelo pomembno je seveda izboljšati zaposljivost vseh eh, delavcev z prilagojenim usposabljanjem, izobraževanjem ter pridobivanjem znanja in gre predvsem za to, kako prilagoditi znanje in sposobnosti delavcev njihovim pričakovanjem ter eh, možnostim podpore, ki so na voljo. To je vse, kar pravzaprav eh, lahko povem. Kot rečeno, vse skupaj je precej enostavno. Če ima kdo kako vprašanje, pa bom z veseljem odgovorila. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo prisluhnili gospodu Ljubiku. Najlepša hvala. Gospod predsednik, zahvaljujem se tudi kolegici Nirjanda kajti za vse nas je to pomembno. Pomembno je, da se lotevamo to vrstnih tematik in zlasti nadaljno usposabljanje in izobraževanje igra pomembno vlogo za prihodnost. Vemo, da si je komisija zastavila cilj, da bi 20 odstotkov BDP izšlo iz proizvodnje blaga in ravno ta proizvodnja blaga je osnova za to, da delujejo storitve in da lahko v Evropi ustvarjamo nove zaposlitve. In ravno zato je ključnega pomena za prihodnost, da pri okoljskih ciljih in pri ciljih glede proizvodne ostanemo čim bolj ambiciozni. Sam osebno bi si želel, da bi tudi za leto 2030 določili cilj, če imamo 20, 20, 20 odstotkov za leto 2020, potem bi morali do 2030 to dvigniti na 30 odstotkov. Zgornja Avstrija, odkudar prihajam, imamo trenutno dosega 32 odstotkov, torej smo pravzaprav že presegli cilj, ampak vendarle je veliko regij v Evropi, kjer proizvodnja ne deluje od surovin do končnih proizvodov in eh, konec koncev pa je to tudi vprašanje dostopa do mednarodnih trgov. Vse to bo v praksi izboljšalo zaposlovanje in razmere na tem področju. Pomembno je seveda tudi dvotirno izobraževanje, pripravništva in zelo hvaležen sem, da je naš odbor na tem področju sprožil številne pobude. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Vojn. Najlepša hvala. Strinjam se z vsemi, ki pravijo, da je sklad za prilagoditev globalizacije pomemben. Gre za enega od instrumentov, ki jih imamo na voljo, ki bi ga morali v večji meri uporabljati. Žal pa ugotavljamo, da nekatere države članice, vključno z mojo, torej Združenim kraljestvom, ne želijo uporabljati tega sklada. In včasih se znajdemo v situaciji, ko se soočimo z velikim številom eh, brezposelnih, naprimer prednedavnim v jeklarstvu. Veliko delavcev v jeklarstvu je bilo odpuščenih, potrebovali bi našo pomoč in to bi lahko zagotovili tudi s pomočjo tega sklada. Ampak žal se je britanska vlada odločila, da ne bo izkoristila te možnosti. Skratka, mislim, da je vedno dobrodošlo, kada države članice kot je Grčija, ki se sooča z resnimi finančnimi in gospodarskimi težavami, odloči izkoristiti možnosti, ki jih ponuja ta sklad. Seveda pa moramo obravnavati tudi pravila za uporabo tega sklada. Včasih so sredstva na voljo, vendar pridejo tako pozno, da me ne bi nič presenetilo, če bi delavci, ki so bili odpuščeni in bi potrebovali pomoč, že našli novo zaposlitev do takrat, ko se ta sredstva iz sklada dejansko sprostijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kirstos. Najlepša hvala. Hvala poročevalki, da je pokazala toliko socialne občutljivosti. V celoti se strinjam z njenim poročilom, bi pa vam želel posredovati nekaj dodatnih informacij. E, supermarketi v Grčiji doživljajo resno krizo in ti supermarketi zlasti večje verige e, od Larise poskušajo preživeti tako, da se združujejo pogosto so te družbe visoko zadolžene, ne uspejo plačevati kmetom, živinorejcem, MSP-jem in gre za zelo občutljivo vprašanje. Mislim, da je ta poseg dobra zamisel, tako da bomo na ta način pomagali ljudem, ki so bili odpuščeni zaradi dogodkov v Grčiji. Vsi ti ljudje seveda želijo na novo začeti, razmere v Grčiji so še vedno zelo resne in eh, zaostajamo z vsemi cilji, ki smo si jih zastavili leta 2016. Še vedno ostaja veliko težav. Potrebno bo dokončati eh, pregled, ki upam, da bo končan čim prej. Bi pa upozoril na nekaj težav v zvezi s samim delovanjem sklada. Te niso vezane specifično na naš primer, ampak vendarle eh, gre tu tudi za. Eh, javno podobo. Po eni strani so tu grške oblasti, ki so pogosto zelo počasne v svojem delovanju, poleg tega pa so zaporedne grške vlade od leta 2000. Eh, 15 eh, naprej imele velike težave s sofinanciranjem, ker se soočajo z težavami z likvidnostjo. Zlasti v tistih fazah, ko ni, prišlo, ko ni dogovora z upniki glede programov. Eh, Na ulicah v Atenah vidim ljudi, ki bi morali prejeti sredstva, naprimer novinari zaposleni v medijskih hišah, ki so zgubili svoje delo v regiji Atika, pa še vedno niste dobili sredstev, ki bi si jih zaslužili. Tako da lahko zgolj ponovim, kar sem že povedal. Dosežimo dogovor, dogovor z grško vlado, tako da bomo, uh, vse, da bomo ustrezno ukrepali in ohranili tudi svojo vredostojnost. Najlepša hvala. Predem dam besedo ponovno poročevalki za zaključek. Bi želel, če dovolite, eh, z vami deliti vprašanje, na katerega nisem dobil odgovora. Kajti prilagoditev globalizaciji, po mojem mnenju, eh, je v osnovi se nanašala na podjetja, ki so bila v težavah, ker se je proizvodnja selila tja, kjer je delovna sila cenejša. Potem pa smo včeraj imeli pred sabo doseg, ki se je nanašal na prevoz. In prevoz ni tako vezan na glo samo globalizacijo, kot na izkrivljanje konkurence znotraj Evropske unije. Kajti eh, zakonodaja se razlikuje, eh, socialno kritje se razlikuje in pred nedavnim sem videl oddajo na francoski televiziji, o cestnem prometu. Naprimer, eh, francosko nacionalno podjetje je eh, vzpostavilo pomembno eh, podružnico v Bolgariji, da bi tam izboljšali promet in ti kamioni vozijo tudi po Nemčiji ali Franciji. In tu ne gre toliko za globalizacijo kot za gibanje znotraj same Evropske unije. Kar pa zadeva supermarkete, tu sem pomislil, da supermarketi v nekaterih eh, državah so v eh, prevladujočem položaju in pritiskajo na proizvajalce, tako da so nekateri bili prisiljeni preseliti svojo proizvodnjo zato, da bi ostali konkurenčni in da bi lahko eh, izpolnjevali zahteve supermarketov. Eh, Eh, obstajajo dejanske vojne med temi supermarketi, ki so v prevladojočem položaju in ki prisilijo, oziroma silijo svoje proizvajalce, da, se, da selijo proizvodnjo. In eh, ali bi morali torej tem pomagati, ko eh, delavci majhnih komercialnih podjetij, doživijo bankrot, eh, ne dobijo pomoči sklada za prilagoditev globalizacije. To je samo vprašanje, ki si ga zastavljam in sem, ki sem ga želel deliti z vami tudi v zvezi s samim skladom za prilagoditev globalizacije. Zdaj pa gospa Rjana. Najlepša hvala. Ja, to je zanimivo vprašanje in morda bi morali eh, razmišljati o tem, kakšna je opredelitev sklada za prilagoditev globalizacije in koliko prožnosti nudi, kajti tudi pri nas na Irskem eh, imamo prepoved eh, lova na jegulje, to ni zaradi ribičev, ampak eh, iz drugih razlogov. Eh, ampak težava je tudi v tem, da enostavno eh, jegulj ni dovolj in eh, ne vem, ali tu lahko govorimo o globalizaciji, ampak eh, ti delavci so v težavah. Gre pa za širšo razpravo in eh, morda je pravi čas, da bi jo zdaj tudi izvedli. Ampak eh, dotaknila bi se tega, kar je povedal gospod Von v zvezi z eh, samo uporabo sredstev in eh, s časovnico. V tem primeru je vse skupaj poteklo precej hitro, včasih pa je problem v sofinanciranju držav in to včasih traja zelo dolgo. Torej, tu je ključno, predvsem kako države članice zaprosijo za sredstva in tu moramo razmišljati o morebitnih rokih, zato da bi postopek pospešili in da bi dejansko nudili pomoč delavcem v pravem trenutku. In pa še nekaj, kar zadeva eh, ciljne potrebe, te je potrebno v tem primeru še eh, opredeliti, glede na to, da je se jamstvo za mlade izteklo, bomo poskusili eh, zapolniti to vrzel, to je vsaj omenjeno v poročilu, ampak eh, še vedno je precej vidikov v zvezi s tem skladom eh, nekoliko problematičnih, bi pa, kot rečeno, bila potrebna širša razprava o tem na neki točki. Najlepša hvala, s tem bomo zaključili razpravo o tem dosjaju. V zvezi s primerom supermarketa Larisa predlogi sprememb, eh, torej rok za vložitev predlogov sprememb je 10. maj opovdne. Glasovanje v odboru bo potekalo 23. maja, na plenarnem zasedanju pa 25. maja. Gospa Nerjada, glede na to, da imate besedo, nam lahko predstavite tudi svoje poročilo o izkoriščanju zmožnosti malih in srednjih podjetij za ustvarjanje delovnih mest. Hvala. No, že tako sem dvakrat govorila v zadnjih desetih minutah. No, pravzaprav tu gre za mnenje, samo da smo jasni mnenje k poročilu odbora eh, za socialne zadeve in gre za to, kako izkoriščati kakovostno zaposlovanje na dolgi rok in potencial MSP-jev, da ustvarjajo eh, dostojna delovna mesta. Vemo, da je ena od glavnih ovir dostop do financiranja za novo ustanovljena podjetja. Eh, To sicer ni v tem konkretnem poročilu, ampak je nekaj, kar me osebno zelo zanima. Prihajam iz eh, podjetniških vod in na Irskem, če spostaviš majhno podjetje in podjetje propade, nimaš eh, praviče do novih spodbud strani države, tako da ni nobene spodbude, da bi ponovno spostavil podjetje, razen če si povsem prepričan, da boš ustvaril pomemben vir za poslovanje. Tako da je po tej plati. Eh, ključno, da zagotovimo dostop do financiranja za MSP-je in da, imamo, da vzpostavimo dobro podporno strukturo. MSP-ji e igrajo pomembno vlogo v koheziji in so pravzaprav hrbtenica katerega koli gospodarstva, kar zadeva ustvarjanje delovnih mest. Tudi pri vključevanju mladih in priseljencev na trg dela imajo ključno vlogo. Potrebujemo več naložb v inovacije. Eh, kakovostno zaposlovanje in razvoj, zato da bi eh, okrepili potencial za zaposlovanje evropskih MSP-jev. Govorimo o, o javni in zasebni podpori mladim. Eh, to velja tako za izobraževanje in usposabljanje. Mladi morajo čim prej pridobiti podjetniško znanje, njihove znanje pa mora biti usklajeno s potrebami MSP-jev. Ravno tako želimo opozoriti tudi na regionalna razhajanja in razlike, kar zadeva dostop do financiranja z strani nacionalnih spodbojevalnih bank. In eh, pozivamo k vzpostavitvi korektivnega mehanizma na evropski ravni, zato da bi zagotovili enake pogoje za vse MSP-je. Zlasti se moramo sredotočiti na revnejše regije in tiste države, ki trpijo zaradi finančnih in gospodarskih omejitev. Tu imam seveda v mislih tudi dostop do financiranja iz evropskih podpornih instrumentov in pozivamo EIB, da eh, obvesti parlament o konkretnih ukrepih, ki so bili do, sprejeti doslej za boljše financiranje zadrug, ki lahko tudi igrajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju kakovostnih delovnih mest. Pozivamo tudi države članice, da ponudijo jamstva eh, za MSP-je in da jim zagotovijo enake pogoje s progresivno obdavčitvijo. Eh, na Irskem eh, pravzaprav eh, zadruge rastejo kot gube po dežju in za nje ni nobenih državnih jamstev, potrebujejo dostop do financiranja. Podali smo tudi predlog spremembe v zvedi s skladom EFSI da bi tam zagotovili možnost do financiranja tudi zadrugam. To je vsekakor smotrno, zlasti za periferne regije, Eh, kjer eh, se vse skupaj pravzaprav eh, razvija na regionalni ravni, lokalni ravni, kjer se ljudje združujejo v zadrugah. To poznam z Irske in to bi morali podpreti. To je bolj ali manj vse. Če pa ima kdo kako vprašanje, bom seveda z veseljem odgovorila. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pročevalka. Gospod Rubik ima besedo. Najlepša hvala. Mislim, da ravno ustvarjanje delovnih mest bo v prihodnje igralo še pomembnejšo vlogo. Pojavljajo se velike razlike med državami članicami, veliko je odvisno tudi od izobraževanja. In eh, ko smo govorili prej o supermarketu Larisa, sem to že izpostavil. Če nam ne bo uspelo, ponovno eh, sprožiti oziroma spodbuditi proizvodnje v Evropi in ustvarjati novih delovnih mest. 30 eh, odstotkov do leta 2030 bi moral biti cilj, torej brez tovrstnih spodbud, s, katero, s katerimi bo proizvodnja zopet postala zanimiva, nam ne bo uspelo. Zato potrebujemo predvsem podjetnike, ki so pripravljeni prevzeti tveganje in odgovornost, ki so pripravljeni ljudi v svojem podjetju tudi izobraziti in usposobiti in zastavlja se vprašanje, kakšne podbude jim lahko ponudimo. No, naivno gledano bi lahko rekli, da bi MSP morali dobiti jamstvo strani države. Uh, da je eh, predpis en odstotek eh, dobička na leto in če to ni eh, zagotovljeno, potem bodo dobili državne subvencije, dokler ne bodo dosegli enega odstotka. To bi prispevalo tudi k socialni varnosti, ampak v praksi kaj takega seveda ne bi delovalo, ker bi na ta način oziroma s, s takim sistemom uh, Eh, porabili zelo veliko denarja in ne bi bili morda nujno učinkoviti. Ampak eh, seveda je pomembno, da eh, kdorkoli sprejme odgovornost, ima tudi določena jamstva, pa naj gre tu za MSP, za zadrugo potrebno je uporabo kapitala in sprejem tveganja tudi nagraditi. Na ta način konec koncev prihaja do spostavitve novih delovnih mest. Eh, progresivno obdavčevanje pri DDV, eh, to je eden od predlogov, ki jih najdemo v tem mnenju, morali bi razmisliti o tem, kako uvesti progresivno obdavčitev v Avstriji smo to poznali pri luksuznem blagu, da, nis, da ga nismo obdavčevali z 20, ampak s 30 odstotki, enako velja za avtomobile z visoko porabo, tako da smo progresivno više obdavčili više porabo in eh, na ta način eh, ohranili vire. Eh, za odbor za proračun pa je pomembno razmisliti predvsem o tem, kako izboljšati nadaljne izobraževanje in usposabljanje, Tu je pomemben program za pripravnike, tudi programi izmenjav so zelo pomembni. Eh, torej, eh, Erasmus za mlade podjetnike trenutno obsega 10 tisoč ljudi morda bi lahko to nadgradili in okrepili programe za mednarodne izmenjave, kajti le, če bomo našli ljudi, ki bodo pripravljeni stopiti na pot podjetništva, sprejeti odgovornost in tveganje, bomo rešili problem brezposobnosti. In to je tisti pravi izziv. Hvala. Najlepša. Hvala. Zdaj pa gospod Von. Hvala. Klem Budi, poročevalec Eh, pročevalka v senci za socialistne demokrate še ni eh, uspela priti, zato me je prosila, da povem v njenem imenu nekaj besed. Želela je, da čestitam pročevalki za poročilo in da pozdravim poročilo. Eh, marsikaj vsebuje, kar skupina socialistov in demokratov spodbuja podpira zlasti spodbujanje MSP-jev, ne samo, da eh, se vzpostavijo, ampak tudi, da rastejo. Želeli bi, da majhna podjetja postanejo srednje velika podjetja, srednje velika podjetja pa večja podjetja. To je prava pot, kako lahko ustvarimo delovna mesta v gospodarstvu. Eh, potem eh, pomembno je spostaviti tudi možnosti, ki jih ponuja evropsko gospodarstvo, ko gre za spodbujanje rasti podjetij. Eh, žal, eh, veliko MSP-jev niti ni seznanjenih z vsemi možnostmi financiranja. Naprimer, sredstva za raziskave in razvoj bi biti, eh, morala biti na voljo. Možnost za MSP je, da pridobijo sredstva iz obzorja 2020. Vemo, da v trenutnem programu določen delež kohezijskih sredstev bi se moral nameniti MSP-jem, ampak upamo, da bomo videli, da se to tudi uresničuje. E, tudi strukturna sredstva za MSP -e so pomembna za dostop do poslovne podpore, do podpore za usposabljanje. E, skratka, z vsemi temi sredstvi upamo, da bomo uspeli ustvariti več možnosti za MSP. -e. Tu pa je še vrsta drugih instrumentov in programov, zlasti kozme in instrument za MSP-je. Zlasti ta dva instrumenta res nista najbolj poznana. E, tudi če MSP-ji vedo, da ta dva programa obstajata, pa mislim, da večina e, podjetij jih ne pozna. Torej tudi, če vedo, da obstajajo, jih zelo malo ve, kako pridobiti ta sredstva. Tako da mislim, da bomo morali bistveno bolj oglaševati te instrumente za MSP-je, spodbujati podjetja, da izkoristijo te možnosti eh, in mislim, da gre za odlično priložnost, kako lahko uporabimo evropska sredstva za spodbudo MSP-jem. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Novakov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel čestitati poročevalki za zelo ravnoteženo mnenje in za sodelovanje eh, z kolegi kot pripravljalec mnenja v odboru Regi, pa imam sam možnost, da grem še globje v to tematiko in ravno zato sem uh, vključil tudi uh, kar nekaj točk v mnenje odbora regije. Eh, najprej tu mešanje nepovratnih sredstev, eh, jamstev, eh, subvencij in tako dalje za MSP je Trenutno moram reči, da imamo več denarja, kot pa zamisli, kako stvari uresničiti. E, po toliko instrumentih je vse skupaj razpršeno, da e, redko kdo ve, kam sploh e, se obrniti. Tako da podjetja gredo ali na banko in plačajo visoke obresti, ali pa se obrnejo na svetovalce in se pridružijo projektom na tej ravni. E, tako da razmisljati moramo o enotnem priročniku za MSP-je in o čim večji poenostavitvi postopkov za dostop do evropskih sredstev. Zlasti pa se moramo osredotočiti na regije, ki v manjši meri uporabljajo finančne instrumente, kajti soočamo se s paradoksom. Tiste regije, ki najbolj potrebujejo podporo EU, eh, jo najslabše črpajo in izkoriščajo, tako da se moramo osredotočiti na te regije države članice in komisija morajo nadalje poenostaviti pravila za financiranje od eh, same prošnje do upravljanja in nadzora. In nadzor mora temeljiti na tveganju. Tisti upravičenci, ki imajo zelo dobre rezultate, ki so se dobro odrezali, bi morali biti deležni manj preverjan, manj birokracije. Eh, manj nadzora. Tisti, ki pa imajo težave pri črpanju evropskih sredstev, pa bi morali biti podvrženi ostrejšemu nadzoru, zato da bi se izognili zlorabam evropskih sredstev. Potem Kozme, obzorje 2020, Erasmus in tako dalje. Kot sem že dejal, Erasmus za mlade podjetnike eh, eh, je. Eh, predvidel 55 milijonov za sedem let. To je malo, potrebujemo vsekakor več sredstev. Mladi morajo biti prednostna naloga ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. 55 milijonov za sedem let za 28 držav enostavno ni dovolj. Uh, Eh, potrebujemo pa razpravo tudi o prihodnosti kohezijske politike. Prosimo upravičence, da pripravijo dolgoročne strategije za doseganje pomembnih ciljev. Mi na svoji strani pa nimamo nobene ideje o tem, kaj se bo dogajalo po letu 2020, tako da moramo čimprej začeti razpravljati o tem. Izvajanje pri specifičnih priporočil državam in nacionalnih reformnih programov na področju podjetništva. Tu, eh, predvidevamo sredstva, ampak eh, države um, zelo različno izvajajo evropsko zakonodajo in to je velik problem. Če se pogovarjate z upravičenci v posameznih državah, eh, pogosto ne vedo, da Evropa uh, ima toliko instrumentov in orodi za podporo MSP-jem. In pa še uh, za zaključek. Uh, kriza po Evropski uniji ne sme voditi eh, v znižanje sredstev za tematski eh, cilj 3. V prevodu to pomeni, da če imamo, tudi če imamo velike težave, naprimer z begunsko krizo, to ne sme služiti za izgovor, da jemljamo sredstvo iz eh, obzorja 2020 ali Erasmusa ali Kozme, da ga namenjamo beguncem. Ne želel bi si, da bi Unija po nekaj letih, ko bo ta kriza minila, to ne bo naslednji ponedeljek, ampak prej ali slej bo minila, eh, nočem, da bi se znašla v položaju, ko ne bi imeli nobenega denarja za svoje prednostne naloge. Prav je, da rešujemo probleme, ki jih imamo, ampak ne na ceno drugih prednostnih nalog, ki jih imamo. Najlepša hvala. Merci, Najlepša hvala. Gospod Dubano je zadnji. No, gospod predsednik. Poročilo gre v pravo smer, eh, izpostavil pa bi dve točki. Vprašanje eh, podjetij in eh, zlasti podeželja na podeželju pogosto manjka infrastrukture in malo podjetij se vzpostavlja tam, kjer ni infrastrukture mislim, da je potrebna politična volja za to, da bomo to vrstnim podjetjem uh, omogočili, da bodo delovala na podeželju, kajti to nam bo uh, zagotovilo uravnoteženo uh, življenje na vseh območjih naših držav. Drugi vidik pa je vprašanje uh, socialnega gospodarstva in zadrug, ki so omenjene v tem poročilu. Zadruge bi morali obravnavati na enak način kot druga podjetja. Uh, Ja, kaj ti pravzaprav tudi delujejo na enak način. In pa v zvezi s tem, kar je bilo rečenega včeraj in danes v zvezi s globalizacijo, MSP-ji morajo danes dejansko biti sposobni predvideti, kaj se bo zgodilo, predvideti učinke globalizacije. In Evropska unija jih mora pri tem nekako spremljati. In, uh, Eh, to bom sam zapisal tudi v svojem poročilu o skladu za prilagoditev globalizacijam. Torej, podjetje moramo pomagati, da so pripravljena in da predvidevajo učinke eh, globalizacije, zato pa seveda potrebujejo tudi ustrezno znanje in sposobnosti. Hvala zdaj pa za zaključek še gospanje Rjada, ki smo ji seveda vsi toplo čestitali. Hvala vsem za vaše prispevke. Če želi kdorkoli še kaj dodati, mi lahko to sporočite. Treba je dodati še nekaj točk k besedilu in eh, se skupaj bomo lahko povezali z prejšnjim eh, poročilom o Evropskem skladu za pomoč pri globalizaciji. Pravzaprav gre za problem, s katerim se soočamo povsod pri odboru za proračun. Če s kolegom, s kolegi govoriš o finančnih inštrumentih, mislijo, da govoriš o glasbenih inštrumentih. Torej poskrbeti moramo za poenostavitev našega sporočila, zato da bodo vsi vedeli, kakšni inštrumenti so na voljo v Evropski uniji znotraj proračuna, čemu so namenjeni in tako naprej. Na Irskem je tako, da moram jaz vsem razložiti, kakšni so naši inštrumenti, sicer jih ne uporabljajo. Torej gre za poenostavitev in gre za to, da moramo nagraditi tista podjetja, ki eh, opravljajo dobro delo, tako da jih ne bojo evrokrati neskončno krat preverjali. No, eh, pri zadrugah se vedno spomnim neke zgodbe, ko sem bila v nekem irskem mestu, kjer so se zapirale vse trgovine in eh, tam sem srečala zelo inovativno idejo. In sicer je šlo za eh, skupek trgovin, ki so vse delovale v istem lokalu, Ja, torej, šlo je za tri različne trgovce, ki so si delili prostor. E, gre, šlo je za trgovino, ki je prodala šivilske e, pripomočke, e, druga glasbene inštrumente in tretja je bila knjigarna. Ti so si delili prostor, najemnino, stranke. Tako da to se mi je zdelo res zelo inovativno, ustvarili so nekaj iz nič, kajti nobene pomoči niso dobili strani države. Tako da inovativne ideje obstajajo, jaz prihajam iz eh, podeželja na Irskem, treba je oživiti tudi podeželska območja, se skupaj povezati z regionalnim gospodarstvom, zato da bomo lahko poskrbeli za stvarjanje delovnih mest. Veselim se dokončanja mojega poročila in eh, seveda sem vam na voljo za vsa vprašanja. In pa še nekaj za tiste, ki ne, vete, ki ne veste, kako se eh, izgovarja moje ime. Lija bo čisto v redu. Merci, Lija. Hvala lepa, Lija. No, e, ne vem, glede na, to, je, glede na to, kako odlično je to poročilo, ne vem, ali bo kakšen predlog spremembe, ampak če jih imate, jih morate vložiti do 28. aprila do povdne. Glasovanje v našem odboru bo eh, 23. oziroma 24. maja. Odbor za zaposlovanje pa bo odločal 15. junija. To je odbor, ki je pristojen za to poročilo. Ostali bomo pri financiranju MSP-jev in eh, govorili bomo torej o njihovem dostopu do kapitalskih trgov. Gospod Kužmjuk pa je poročevalec. Izvolite. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že pri prejšnjem poročilu smo veliko govorili o vlogi majhnih in srednje velikih podjetij, tako v gospodarstvu posamezne države članice, kakor tudi v Evropski uniji kot celoti. Eh, jaz se bom osredotočil na vprašanja financiranja. Mnenje, mnenje, ki sem ga pripravil. je namenjeno odboru za ekonomske in monetarne zadeve. Uh, naši predlogi so kratki, vse skupaj sem, sem uspel strniti v nekaj točk. Ko gre za zunanje financiranje, želim izpostaviti, da se majhna in srednja velika podjetja v 80 odstotkih financirajo iz bank, samo 20 odstotkov prihaja iz kapitalskih trgov in v tem smislu je nedavna gospodarska kriza otežila pridobivanje posojil od bank za majhne cene velika podjetja. Zato so pomembna so pomembni skladi in programi za majhna in srednja velika podjetja, kot recimo eh, tudi program EFSI. Eh, ne bom eh, predstavljal celotnega mnenja, izpostavil bom samo glavne točke. Prvič. želim povdariti, da mora evropski proračun majhnim sene velikim podjetjem olajšati dostop do trgov in financiranja. Povdarjam, da je treba podpirati programe za MSP, te je treba ohraniti vsaj do konca sedanjega večletnega finančnega okvira. Prav tako povdarjam pomen naših prizadevanj za ohranitev programa Kosme. Dobro je, da je bilo iz sklada EFSI 75 milijard evrov namenjeno majhnim in sedem velikim podjetjem. Bomo pa videli, kakšen bo učinek tega financiranja. Prav tako pa je to pomembno za manj razvite regije. Namreč eh, ogledali si bomo, kakšna bo geografska prerasporeditev tega teh sredstev. Še klauzula o prožnosti. Uh, to tudi pozdravljam, na ta način bomo lahko še povečali sredstva, ki so namenjena majhnim in mesene velikim podjetjem. Prav tako dobro je, da je EFSI odprt za majhna in mesene velika podjetja, da znotraj njega obstajajo novi usmerjeni programi. Pozdravljamo oddaljevanje od subvencij in približevanje nepovratnim sredstvom, ti imajo večji učinek vzvoda in manj izkrivljajo konkurenčnost. Prav tako pa povdarjam ulogo strukturnih skladov, ki so pomembni, če želimo privlačiti naložbe, ki so korisne za MSP-je in pa za revnejše regije. In pa ne nazadnje še uloga pravil, ki omejujejo dostop majhnih in srednje velikih podjetij do financiranja. Torej, če so pravila predzapletena, jih je treba poenostaviti. Toliko o mojem kratkem mnenju. Predloge sprememb lahko uložite do 28. aprila ob 12. glasovali pa bomo 23. ali 24. maja. Hvala, Hvala lepa, predsedujoča. Zdaj pa gospod Trubik. Uh. Mhm, eh, Ja, danes obravnavamo res zanimive teme za poslovanje. Je zelo pomembno tudi za naš odbor. Vedno je predpogoj za vse to, da si neodvisen, da si samostojen. Ehm, ehm, številni v Evropi so samostojni podjetniki, nimajo zaposlenih, no seveda pa je ta korak k samostojnemu podjetništvu zelo uh, pogumen korak, dobro moraš poznati pravila. Številni se ob tem soočajo tudi z eh, raznimi težavami. Eh, zato se zahvaljujem odboru za proračun, da smo sedaj uspeli pri pripravljalnih ukrepih um, postaviti tudi samo zaposlene eh, in da smo izpostavili tudi ženske. Ženske potrebujejo večjo fleksibilnost pri svojem delovnem mestu in na samostojni, eh, samostojno ehm, podjetništvo jim to omogoča. Eh, no, sedaj bo k nam prišlo tudi veliko beguncev, veliko priseljencev in moramo se vprašati, kako lahko tudi za te ljudi ustvarimo spodbude za to, da bodo eh, sami aktivni, eh, da bodo morda eh, zaposlili tudi koga, ki pozna jezik, tako da bomo lahko pomagali tem skupinam in tako naprej. Na koncu bi omenil še program obzore za leto 2020. Tukaj imamo finančni inštrument za majhna in srednje velika podjetja, vendar pa je ta eh, inštrument preobremenjen, veliko je zahtev, veliko eh, podjetij želi dostopati do tega mm, finančnega inštrumenta, ampak sredstev preprosto ni dovolj. Zato bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko v horizontu za leto 2020 eh, razmislili o tem, kako bolje opremiti ta finančni instrument za majhna in sine velika podjetja, zato da se bomo lahko odzvali na njihove zahteve. Eh, tukaj gre za procese scaling up, to pomeni, da gre za poslovne modele, ki so uspešni, eh, ki pa potrebujejo določeno stopnjo financiranja, zato da se lahko razvijajo naprej. Ehm, zato da lahko širijo svojo proizvodnjo. To so tudi podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta, to so tako imenovane gazele med majhnimi in srednje velikimi podjetji, ki dejansko ustvarjajo nova, dobro plačana delovna mesta. Vendar pa je treba njihov razvoj seveda tudi financirati. Hvala lepa, gospod Vonje, naslednji. Uh, Hvala lepa, Claire Woody še ni prispela, tako da jo spet nadomeščam. Nekaj pripomb bi podal v njenem imenu ona je namreč poročevalka v senci. E, torej, e, prav gotovo se želi zahvaliti poročevalcu za poročilo, za številnimi stvarmi se lahko strinjamo, strinjamo se z pomenom programa Kosme. Kot sem povedal že prej, pa je treba bolje oglašati ta inštrument. Pogosto se majhna in srednja velika podjetja sploh ne zavedajo njegovega obstoja. Pozdravljamo izjavo, da je bilo 75 milijard evrov namenjenih majhnim in srednjim velikim podjetjem iz sklada EFSI. Bomo pa spremljali, kako eh, so bila ta sredstva porabljena in ali so bila učinkovita v smislu ustvarjanja delovnih mest in v smislu um, boljšega poslovanja teh podjetij. Prav tako pozdravljamo um, pozive k poenostavljanju pravil za črpanje sredstev. Vsakeč, ko se sestanemo z majhnimi in srednje velikimi podjetji, nas opozarjajo na to, da bi bilo treba poenostaviti pravila in seveda si vsi tega želimo. No, treba seveda ohraniti ravnotežje med tem, da zagotovimo, da so sredstva lahko dostopna za MSP in za manjše projekte. Istočasno pa moramo zagotoviti, da bo denar smotrno porabljen. E, to ravnoteže včasih težko doseči, ampak treba je stremeti k temu. E, prav tako bomo počakali na, ugotavl, na ugotovitve skupine na visoki ravni v zvezi z e, poenostavitvami. Oni so že imeli prve razprave, prve predloge so podali, ampak tudi oni uh, samo težko predlagajo kaj novega oziroma kaj bi se dalo poenostaviti. Edina kritika se nanaša na točko 5, kjer eh, poročevalec pozdravlja um, premik iz eh, subvencij na nepovratna sredstva. Eh, no, ampak glede na to, da proračun postaja vedno manjši, je jasno, da se bomo morali v prihodnosti bolj opreti tudi na jamstva, na, manj na jamstva in bolj na posojila, ampak eh, vedno bomo morali dati majhnim in srednjim velikim podjetjem, dati na voljo tudi določena jamstva. Eh, nikoli ne smemo popolnoma črtati možnosti, da bi se majhne in srednje velika podjetja in majhni projekti potegovali za nepovratna sredstva de Paris. Hvala lepa. Nihče drug ni prosil za besedo. Gospod poročevalec, imate še kakšno zaključno pripombo? Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za vaše pripombe. Vesel sem, da, sem, da se v glavnem strinjate z menoj. strinjam se z vami, da je treba povečati financiranje sektorja majhnih in srednje velikih podjetje, eh, podjetij. Um, pomembna točka je, da želimo subvencije nadomestiti z jamstvi. Na ta način bomo lahko bolje financirali ta sektor z sredstvi iz proračuna. Prav tako moramo povdariti vlogo Evropskega sklada za strateške naložbe. 75 milijard iz EFSI-ja, morda bodo ta sredstva še večja in prav gotovo bo to izredno pozitivno vplivalo na razvoj sektorja MSP-jev. Še enkrat vas eh, želim spomniti na to, da lahko vložite predloge sprememb. Seveda pa zato ni več veliko časa. Ne, ker kot rečeno, rok za vložitev predlogov sprememb je 2. maj ob 18. Ne, se opravičujem, pravi predsedujoči, 28. aprila opovdne. Glasovanje v našem odboru bo 23. ali 24. maja, odbor v odboru Ekon, ki je pristojen za poročilo, pa bo 13. ali 14. junija. Kar zadeva financiranje MSP-jev, imamo danes popodne razpravo in vrsto predstavitev, kjer upam, da boste številčno sodelovali. To je razprava, ki jo je predlagala naša kolegica Lea. Suis maintenant je donne la parole au rapport. Sedaj pa besedo predajam poročevalcu, ki skrbi za pripravo mnenja za poročilo na lastno pobudo na temo zunanje in varnostne politike. Ker ste mi zaupali to mnenje, sem pripravil zelo kritično mnenje, ki izraža številne pomisleke. Gre namreč za vprašanje kredibilnosti Evropske unije. Imamo skupno obramno in varnostno politiko, ugotavljam pa, da imamo zgolj 320 milijonov eh, evrov eh, sredstev, kar je zelo nizka vsota. Ni cela dva odstotka proračuna. 96 uh, eh, milijonov pogrešamo. In eh, vse skupaj vodi v pomankanje ambicij in zavračanje realnega stanja. In to v trenutku, ko konflikti po svetu grozijo naši varnosti. Boriti se je treba proti eh, tihotapcem v sredozemlju. Imamo tudi civilne misije, ampak eh, odgovor na migracijsko krizo je bil zelo omejen. Nismo imeli prave strategije skrbi me tudi, da poraba sredstev za obrambo pada v primerjavi z drugimi kraji po svetu. Potrebujemo pa strukturirano sodelovanje, tako kot je to zapisano v eh, pogodbah. Tiste države, ki so na to pripravljene, morajo med sabo sodelovati v skladu 46. Eh, členom pogodbe. Imamo bojne skupine, ampak eh, ne uporabljamo jih zaradi eh, neustrezne strukture, zaradi kompleksnosti, zaradi neustreznega sistema, ki ne omogoča učinkovite evropske obrambe. Nažalost, države članice ne izkoriščajo dovolj dobro instrumentov, ki so na voljo. V leta 2010 naprej je postalo nujno eh, uporabljati skupne vire na področju eh, obrambe, tako da se eh, izognemo podvajanju. Parlament je vzpostavil pilotni projekt v tej smeri. in eh, od leta 2017 eh, naprej moramo, kar se tega tiče, narediti več. Sedaj pa besedo predajam kolegu Gonzalesu. Izvolite. Ah, Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti poročevalcu za njegovo odlično delo. Mislim, da je to zelo dober osnutek, eh, kratek je drnat, ki dobro povzema glavne točke. S tem besedilom bo lahko zadovoljen, zadovoljen tudi odbor AFKO, eh, prav tako pa tudi naš odbor. Dobro je, da opozarjate na trenutne grožnje v Evropski uniji, gre za grožnjo terorizma, gre za begunsko krizo in zato Evropska unija potrebuje ustrezen proračun za obramno in varnostno politiko. Dobro je, da omenjate tudi eh, obliko, stalnega strukturiranega sodelovanja, to je oblika sodelovanja, ki ga je predvidevala Lizbonska pogodba, ki pa do sedaj še ni bilo vzpostavljeno. Prav tako menimo, da bi morali omeniti pomorsko misijo v sredozemlju, sploh glede na nedavne dogodke oziroma sodelovanje z libijsko administracijo. S tem smo že rešili več kot 3000 ljudi Mm, življenj migrantov. Prav tako pa bi bilo dobro, če bi omenili skrbniške sklade, ki trenutno, eh, v katero še trenutno niso prispevali vse, se, vse države, ki so se s tem eh, obvezale. 27. aprila bo, potekal, bo potekala skupna seja odbora za proračun in odbora AFKO in uh, Ehm, tudi takrat bomo morali spregovoriti o teh skrbniških skladih, ki še niso dobili dovolj sredstev. Hvala, gospod Stehovski. Děkuji, pane předsedající. Eh, já moc krát děkuji za vaši výbornou zprávu. Sice... Najlepša hvala. Rád by se vám eh, zahvalil za to odlično poročilo, ki je zelo kratko. Eh, izpostavili ste vseeno glavne izzive, glavne probleme, kljub kljub eh, kratkosti tega mnenja. Povabili so nas, eh, in to bi želel povedati, eh, kot Evropski parlament na deveto srečanje poslancev iz Azije in Evrope. Skupaj, skupaj s kolegom Črneckim bova zastopala Evropski parlament. ugotovil sem, da eh, kot Evropska unija, naprimer, nimamo zastop, zastopstva, nimamo predstavniške strukture za Mongolijo. Imamo, naprimer, veleposlaništvo na Fidžiju, eh, poskušamo doseči eh, naše cilje, poskušamo zgoditi spoštovanje naših interesov, ampak za druge države pa takšnih sistemov nimamo. Naprimer, v primeru Mongolije tega nimamo. Nimamo uh, ustreznega urada službe za zonanje delovanje. Sprašujem se, če bi lahko, kar se tiče uh, skupnih eh, nakupov infrastrukture, uh, te zadeve izvajali skupaj. če eh, države ne želijo skupnega orožja, skupne infrastrukture, bi jih lahko eh, prepričali v nekakšno racionalizacijo stroškov. Ti stroški so seveda od države do države zelo raznoliki. Mislim, da bi morali s to racionalizacijo nadaljevati. Najlepša hvala. Claire Moody. Uh... Hvala lepa. Hvala poročevalcu za poročilo. Skupna varnostna in obramna politika ima veliko vidikov, torej razvojnega, političnega, gospodarskega, finančnega in tako naprej. In zato potrebujemo nek uh, celosten pristop k temu, prav tako je treba upoštevati eh, večje aktivnosti, ki jih trenutno izvaja NATO po svetu. Um, glede na trenutne zmogljivosti smo v tej politiki dobro opravljali delo, ampak ostati moramo realistični. Marsikatera država na na uh, skupne vire ne gleda pozitivno. To velja tudi za mojo državo. Moramo pa naše vire eh, kar najbolj učinkovito porabiti. Eh, potrebujemo pametne misije, operacije, treba je izkoristiti potencial za upravljanje s krizami in pa izboljšati sodelovanje med posameznimi silami in viri. Hvala. Nihče drug ni prosil za besedo. Hvala tistim, ki ste sodelovali v tej razpravi. Kolega Gonzales Pons je eh, izpostavil pomen delovanja v sredozemlju. Imamo tudi druge možnosti, naprimer Frontex. Eh, Frontex sodeluje tudi z italijansko mornarico naprimer v primeru eh, delovanja na obali Libije in eh, z evropskimi sredstvi lahko pokrijemo eh, potrebe, ki so jih izrazile določene države na prošnjo Frontexa. Imamo zelo nizek proračun, s katerim Eh, ne moremo veliko narediti, eh, uporabljamo ga zgolj eh, v omejeni količini, imamo bojne skupine, ki so prisotne zgolj v nekaterih sektorjih, ampak se ne uporabljajo. Sistem je nepravičen, zato ker je vse na državah članicah v svetu in na koncu ne moremo narediti popolnoma ničesar. Videti smo torej nesposobni in potem se državljani sprašujejo, kaj Evropa počne. In zdi se, da Evropa ne more narediti popolnoma ničesar. To seveda podpihuje populizem in eh, eurofobijo. To so vprašanja, ki si jih moramo zastavljati, eh, to so vprašanja, na katera mora odgovoriti svet. Kar se tiče eh, skupnih nakupov, se mi zdi to pomembna tema. Govorili smo tudi o veleposlaništvih eh, v nekaterih državah. Nimamo veleposlaništva, v drugih državah pa imamo 29 predstavništv. kar se tiče naprimer infrastrukture za zunanje delovanje uh, Evrope v Tokiu, v uh, Pekingu. Tudi to je treba upoštevati. Na ta način bi lahko, če bi uporabljali skupno infrastrukturo, uh, Eh, če bi združili naše moči, prihranili veliko. Seveda je treba zagovarjati tudi nacionalno suverenost, suverenost ampak naprimer v zvezi z migracijami smo videli, da so nekatere države članice Evropske unije posredovali v Libiji, v Siriji, da so sodelovali pri eh, propadu eh, teh držav, ki so odprle vrata za. Um, številne težave, na ta način so na to začeli odhajati imigranti eh, na Lampeduzo, v Evropo in tako naprej. In posledic praktično ni bilo, posledice so migracije. Predloge sprejem lahko vlagate do 2. maja do 6. ure zvečer. 13. in 14. maja bomo o tem razpravljali v. Eh, našem odboru, odbor AFET, ki ima vodilno vlogo, pa bo glasoval 14. junija. In glede na to, da govorim o glasovanju, se bomo sedaj lotili glasovanja. Prosim vas, da ustavite svoje glasovalne kartice v glasovalne naprave, tako da bomo lahko preverili, če vse deluje dobro. Glasujemo. Votez en blanc ou autrement glasujte po lasni vesti. Še nekaj eh, ljudi ni glasovalo, 26 kartic smo zaznali, 23 vas je eh, glasovalo. Bom, ekutiraj, skrutaj, klu. Konec glasovanja.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 imate pravico do treh glasov, ste pa štirje. Nekdo se bo moral odpovedati glasovanju. Prav, prav. Hvala. Prvo besedilo, o katerem bomo glasovali. je poročilo, ki govori o evropski meni in obaljni straži. Predlog spremembe 13, kdo je za, kdo je proti, preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 15 proti 13 sprejeto. Predlog spremembe 14 je omaknjen, predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. zavrnjeno 14 proti 13, eno zdržan glas. 16, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 17, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 18, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 15 proti 13, eno zdržan glas. 19 je umaknjen, preostanem je 20. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. zavrnjen, 15 proti 13, en vzdržan glas, 21 je omaknjen, predlog sprejme 22. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen 15 proti 13. 23. Kdo je za? proti. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet 17 proti 10, 2 vzdržana glasova. 24, kdo je za? Proti? Zavrnjen. Preostanem med dve, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preostanem med štiri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preostanem med petindvajset, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Štirinajst proti štirinajst, kar pomeni, da je predlog srembe zavrnjen. Predlog srembe pet. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 16 proti 13. Predlog sprejembe 26. Kdo je za? Ne se upravičujem, ta je sedaj brez predmeten. 27. Ta je prav tako brez predmeten. Prav. Predlog sprejembe 6. Kdo je za? Proti. Mislim, da je sprejet. Predlog sprejembe 7. Kdo je za? proti? Preverili bomo. Konec glasovanja. Zavrnjen 13 proti 12, 4 je vzdržani glasovi. Preuskrbe 8, kdo je za? Proti? Sprejet. 9, kdo je za? Proti? sprejet. 28. Ne, ta je brez primete. 10. Preglasujem 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Preglasujem 29. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17 proti 11. Zavrnjen. Preglasujem 11, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 1, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 12, kdo je za? Vzdržani? Sprejet. In še glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami. Elektronsko glasujemo eklu. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 25 glasov za, 2 proti in 2 vzdržana glasova. Čestitke naši poročevalki. Sedaj pa skrbniški sklad Evropske unije za Afriko. Poročilo gospe Gardija Zabal. Najprej kompromis A. Kdo je za kompromis A? Proti vzdržani. Kompromis A je sprejet. Predlog sprememb je 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprememb je 4. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe številka 4. Konec glasovanja sprejet 17 proti 11 in eno zdržan glas. Kompromis B. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preglasujemo 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Preglasujemo 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Še glasovanje o celotnem besedilu, poimensko glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 25 glasov za 4 proti noben eh, se ni vzdržal. Čestitke, gospe Karja Zabal. Sedaj pa osnutek mnenja o nadzoru registra in o sestavi strokovnih skupin komisije. Oui, pardon, pardon, pardon, pardon. Se opravičujem, moja napaka, pravi predsedujoči. Najprej bomo nadaljevali z drugimi točkami, kot sem že povedal včeraj, bomo eh, to točko obravnavali na koncu. Besedo bom predal gospodu Jose Manuelu Fernandešu. Prerasporeditev nimamo, prav. Potem pa Gerard Depre drugi oddelki. Hvala, gospod predsednik. Prva prožnja za prerasporeditev se nanaša na računsko eh, sodišče. Gre za spremembo eh, delovnih mest. Gre za 85 tisoč evrov, s katerimi bi radi pokrili uh, zakonito minimalno plačo v Luksemburgu. Težav tukaj ni. Druga prošnja se nanaša na odbor regiji in ekonomsko-socialni odbor. S tem želimo pokriti zahteve na področju energetike in energetske učinkovitosti in pa potrebe po tehničnih nadgradnjah eh, v infrastrukturi. Večjih težav ni, gospod predsednik. Če komentarjev ni, potem glasovanje ni potrebno. Ali kdo prosi za glasovanje? malce pozno ste dobili besedilo, ki se nanaša na Evropsko socialni odbor. En se nanaša na uh, to besedilo, pravi gospod Depres, se nanaša na uh, oba odbora. Da, uh, spregovoril sem zgolj o tem, da uh, je bilo to besedilo predloženo pozno. Če težav ni, potem je vse skupaj eh, sprejeto. Sedaj pa poročilo kolegice Trupel o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin komisije. Najprej kompromis A, ki pokriva predloga spremembe 1 in 2. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, sprejet. Kompromis 2, uh, eh, ki pokriva predlog sprejeme gospe Gresle, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejeme 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, ki pokriva predlog sprejeme 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Razvembe 4. Se upravičujem 5. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 5. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet, 15 glasov za, 11 proti. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti. Mislim, da je sprejet. Sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Osem. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Preverili bomo drugi del. Poimensko. glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 15 proti 15. Predlog sprejembe 9. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Preverjamo predlog sprejembe številka 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 16 proti 13. Predlog spremembe je 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 4, ki pokriva predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preglasujem B13, kdo je za? Ne, se upravičujem, umaknjen je bil. Nisem vedel. Še glasovanje o celotnem besedilu z glasovanjem in spremembami, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, soglasno. Čestitke poročevalki. Kolegi in kolegice, prišli smo do konca dnevnega reda za dopoldanski del sestanka. Vidimo se ob treh popovdan, čaka nas javna predstavitev na temo financiranja malih in srednje velikih podjetij. Seja je prekinjena.